pred sabo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Dol. Sedaj pa ima besedo Martin Šulc za pet minut in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane dame in gospodje, redko je Evropski parlament pripravljal Evropski svet eh, v času hujše krize kot danes. Mislim, da si ne smemo delati iluzij. Ta Evropski svet je zgodovinski. Zgodovinski je, ker bo odločal o prihodnosti Unije. Ta teden sem prebral zanimiv stavek v nekem nemškem časopisu. Trgi ne zaupajo Evropski uniji, ker ji ne zaupajo, da bo našla odgovore na probleme, s katerimi se sooča. Evropski državljani ne zaupajo Evropski uniji, ker ne verjamejo, da bodo vlade našle rešitev za njihove probleme. Smo torej v času velike krize. Gre za krizo zaupanja, pomankanje zaupanja v Evropsko unijo. Naše probleme poznamo že zelo dolgo. Vprašanje je le, kako se bomo z njimi soočili. Ali imamo dovolj poguma, ali eh, pa Eh, poguma nimamo dovolj in se bomo zaradi tega uklonili. Prepričan sem o pravilnosti naslednjega stavka. Ne potrebujemo manj Evrope, ampak več Evrope. To ni najbolj priljubljen stavek v Evropi v tem trenutku. Potrebujemo več poguma, da z evropskimi sredstvi rešimo evropsko krizo. Zakaj potrebujemo več Evrope? pri tem svetu gre med drugim za dvoje. Predsedniki vlad in držav morajo ponovno pridobiti upravljanje države. Premijeji ne morejo sami odločati. V uh, uniji, v kateri živimo, imamo 43 podjetij in eh, njihov proračun je veliko večji kot eh, proračun države, kot je recimo uh, Poljska. Torej imamo vsaj 43 eh, eh, direktorjev teh podjetij, ki so veliko bolj vplivni kot eh, premije Poljske. In tudi ti ljudje so odločajo o prihodnosti tega kontinenta. Zaradi tega je potrebno o tem razpravljati točno pred zasedanjem Ekofina, točno pred zasedanjem Evropskega sveta. se vedno zgodi, da dve, tri bonitetne agencije znižajo ocene in na ta način se kaže, kdo ima dejansko gospodarsko moč v Evropi, kdo so torej te ljudje, eh, kdo jim pri tem pomaga, kdo plačuje bonitetnim agencijam za njihove ocene te ja, ne delajo za ston, prejemajo denar strani uh, interesnih združenj, torej predsedniki vlad in držav morajo imeti dovolj poguma, da vzamejo vajeti nazaj v svoje roke. In to ne bo mogoče, če ne bodo enotni. Evropska unija ima danes 7,8 odstotka državljanov oziroma prebivalcev zemlje. V letu 2015 bo tukaj živeli, bodo tukaj živeli le še 4 odstotki prebivalcev. Drugih 96 odstotkov se ne bo ravnalo po načeljih Evrope. Vzhajajoče moči eh, na tem planetu ne čakajo na to, da bi Evropa razpadla v uh, posamezne dele. Ne moremo verjeti v to, da bi lahko vsaka država sama preživela. Tukaj gre za politiko renacionalizacije. Preživeli bomo le če bomo enotni in sicer v vseh pogledih, v gospodarskem pogledu, v finančnem pogledu in tako naprej. Če bomo imeli dovolj volje in želje, da ostanemo najmočnejše gospodarstvo eh, na svetu. Pri tem pa je pomembna solidarnost. Solidarnost eh, pomeni tudi, da drug drugemu pomagamo, da drug drugega podpiramo to ne pomeni davek, finančni davek, ampak to pomeni davek na finančne storitve. Če eh, kupim mleko v trgovini, potem eh, moram plačati eh, davek na dodano vrednost pri finančnih transakcijah, pa takšnega davka ni in to se mi ne zdi prav. Dejstva so dobro znana. Ali nam bo uspelo Evropo popeljati v prihodnost kot eh, enotno ali pa bo ali pa je evropski projekt eh, resno ogrožen. Evropska unija je čez nacionalni projekt. In če bo ta Evropska unija razpadla, potem eh, bomo izgubili veliko več kot zgolj to politično unijo. Potem se bodo ponovno pojavili demoni v eh, tej Evropi. Evropa je eh, več kot zgolj politična unija.